dvorano po tihem, kajti sedaj so na vrsti obrazložitve. E, najprej gospa Over, začenjamo s poročilom HET. She doesn't seem to have a microphone. No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 Eh, tänan mulle sõna andmise eest . najprej se vam želim zahvaliti za to , ker ste mi dali besedo . Varstvo potrošnikov v Evropski uniji in zakonodaja, ki to področje ureja, sta se spremenila. Hitro so se spremenila tudi pričakovanja. E, e, e-trgovina se hitro razvija, tako vidimo, da je zelo veliko čezmejnih e, trgovinskih transakcij in zaradi tega je še toliko bolj pomembno varovanje potrošnikov. E, pozdravljam dejstvo, da imamo sedaj večjo fleksibilnost instrumentov za varovanje potrošnikov in zelo podpiram to poročilo skupaj z eh, amantmaji. Hvala lepa. Naslednji je gospod Balsitis. Eh, Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. To poročilo sem podprl, kajti učinkovito varovanje potrošnikov je bistvenega pomena za delovanje notranjega trga. Sedaj imamo dobro delojoč trg za visoko ravnjo Eh, varstva potrošnikov, vendar je to bilo bolj res za preteklost kot za sedanjost. Naši potrošniki se ne čutijo varne, ker ne poznajo pravil in v mnogih primerjih mehanizmi za eh, vračilo denarja ne delujejo tako, kot bi morali. In zato je treba zagotoviti, da države članice ustrezno uporabljajo direktive in da bodo državljani obveščeni o svojih pravicah, kar je pa je še bolj pomembno, da bojo svoje pravice znali eh, uporabljati v praksi. Hvala lepa. Poročilo bo soj. Gospod Uspaskič je prvi na mojem seznamu. Se upravičujem. Vaš mikrofon ne deluje. Prosim. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod predsedojoči, kolegice in kolegi, podpiram to dobro pobudo. Zlasti sem podpiral podprl predlog, da se mreža Solvit okrepi in njene dejavnosti razširijo. Zagotoviti moramo ustrezno financiranje, da bomo zagotovili, da bodo nacionalni mediji, programi na televiziji, internetni portali se uporabljali za to, da bodo tudi eh, informirali o tem, o tej mreži, o tem omrežju. Dvojni standardi se še vedno uporabljajo, žal. In eh, često se zgodi, da so predvidene različne kazni za isto kršitev. Hvala lepa, kolegice in kolege, ali lahko prosim čim bolj tiho odidete. Kajti mi imamo sedaj obrazložitev glasov. Gospod Antonioci, prosim. Grazie, presidente. Ovoda... Hvala lepa, gospa predsednica. Glasoval sem za eh, poročilo Busoj, zato ker sem prepričan, da storitev, ki jih zagotavlja Solvit, predstavljajo izjemno pomemben element. Če imamo jasne in transparentne odnose med upravami, državljani in podjetji, je vse boljše za evropsko družbo. In zato moramo poskušati reš, reševati spore med državljani in podjetji v interesu dobro delujočega notranjega trga. Če pa se postavljajo ovire v obliki nacionalnih zakonodaj, eh, ki preprečujejo takšno reševanje problema, potem je te ovire treba odstraniti treba je izboljšati e, tudi poznavanje solvita na vseh ravneh. Hvala lepa. Hvala. Prosim lepo, ali lahko govorite izven te dvorane. Pogovarjajte se zunaj, prosim, tako da bodo ljudje lahko v miru obrazložili svoj glas. Hvala. Ta, gospa Rojtova. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot eh, poročevalka v senci se želim zahvaliti vsem kolegicam in kolegom za to, ker so tako večinsko podprli to poročilo o Solvitu. In med, sedaj mora Evropska komisija zelo resno imati naša priporočila državljani in podjetniki pa bodo morali biti dobro informirani o tem in upam, da nam bo Evropska komisija naslednje leto predložila poročilo, ki bo korektno odražalo eh, realnost in rezultate tega dela. Mr. Yao? Okay. Gospod Yao? Oh, oh. Se upravičujem. Se hudo upravičujem. Jaz sem se zmotila. Sedaj govorimo o poročilu De Brun in prvi govornik na mojem seznamu je gospod Kalinavski. Pani predsednica, chciałbym uzasadnić sposób swojej. Gospa predsednica, dovolite mi, da razložim svoj eh, glas v zvezi s poročilom gospede Brün. Gospede Brün se najprej zahvaljujem za to poročilo, kajti nas skrbi eh, dobro počutje ne le živali, ampak tudi ljudi. Želeli bi, da se skrajšajo eh, časi čakanja, ravno tako pa nas skrbi širjenje stekline. Se seveda moramo pri vsem upoštevati tudi znanstvene eh, nasvete. Sedaj pa se vračamo k gospe Rojtovi o poročilo De Brun. Gospa Rojtova. Děkuji, paní předsedkyně. Hlasovala jsem pro. pro... Hvala, gospa predsedujoča. Glasovala sem za. Eh, In eh, sicer za podaljšanje eh, tega obdobja, kar zadeva izjeme za države. Države so izjavile, da ne bodo zaprosile za nadaljna podaljšanja. In eh, tu so Irci, Maltežani in Združeno kraljestvo, ki želijo več dokumentacije v zvezi z živalmi, ki potujejo In eh, tu so najrazličnejše nevarnosti, ki, se, eh, ki so povezane eh, z raznimi boleznimi. In žal pa bo potrebno doseči harmonizirano zakonodajo v bodoče. Ja? Gospod Ja. Gospa predsedujoča, Jaz eh, razumem interes eh, številnih držav članic, eh, ki hočejo dobiti podaljšanje roka. Pri drugi strani pa moramo paziti na to, da uredimo odnose in eh, zato sem se vzdržal, ker mislim, da zaenkrat to ni dobro urejeno. Poleg tega je potrebno, da imamo zaščito, če gre za zaščito Evropske unije, na drugi strani pa potrebujemo tudi harmonizacijo znotraj Evropske unije, zato ker je to tudi v smislu potrošnika ker drugače se zgubi pregled, če eh, naprimer pri vstopu v državo A veljajo drugi predpisi kot pri vstopu v državo B. Hvala lepa. Sinclair. Hvala, gospa Sinclair. Thank you, um... Hvala, eh, gospa predsedujoča. Eh, glasoval sem proti temu predlogu. Prihajam iz eh, Združenega kraljestva. Menim, da imamo že dovolj dobro zakonodajo. Ne bi želeli, naprimer, da pride do nevarnosti stekline. Uh, In eh, poleg tega pa želim tudi povdariti, eh, da je prišlo do predloga že pred 25 eh, leti in mnogi iz mojih voljivcev izmed Midlandza bodo, bi se spraševali glede nekaterih politik, ki se jim lahko zdijo pravzaprav nesmiselne. Hvala. Eh, včasih dobivamo signale iz komisije, da eh, glede eh, reakcij eh, in eh, naprimer zelo veliko pripomb tudi glede na domače živali in kako bi bilo potrebno v tem primeru ravnati in tako dalje. In lahko rečem, da smo povsem sposobni, da pridemo do smiselnega in uravnoteženega dogovora oziroma dogovorov enih z drugimi in ne ustvarjati še dodatne upravne birokracije, kot smo jih že bili pri priča na najrazličnejših področjih v okviru eh, tega aparata evropske zakonodaje. Pripričan sem, da bi lahko to področje eh, prepustili državam članicam. E, sedaj pa prehajamo na poročila, poročilo gospoda Kuelja. Hvala, Esmerk. On... Hvala, gospa predsedujoča. Namen šengenskega območja je zagotoviti svobodno gibanje in eh, najlogično eh, je, da se sedaj imetnikom vizuma za dogoreočno prebivanje eh, pravzaprav, da se soočajo s temi problemi omejevanja pravzaprav in potrebno bi bilo poskrbeti za boljše oziroma za več možnosti za prosto gibanje. Tu so tudi različne razlage, ki se pojavljajo po posameznih državah članicah za vidika osnovnih pravic. E, tu nas zlasti zanimajo pravzaprav praktični problemi za ljudi, potem tudi e, pravzaprav za, e, za mike, do katerih prihaja in kmalo naj bi stopil veljavo vizumski zakonik. Podpiram to poročilo. Gospa Rojtova. Gospa Rojtova, prosim. Eh, paní předsedkyně podpořila jsem nařízení. gospa predsedujoča podprla sem ta predlog in jasno da morajo študentje poslovneži raziskovalci imeti možnost potovati prek evropske unije če so imetniki vizumov za evropsko unijo in apelirala bi tudi na solidarnost Evropske unije, da podpre Češko republiko, ki se sooča z zahtevo po vizumu za Kanado in uh, sicer, da bi se to, uh, da bi se možnost uh, povečala tudi glede na Evropske unije. Hvala lepa. Gospa Gal. A jelen javaslat, mint ahogy a vitában is elhangzott, ta predlog. Njegov namen je pravzaprav olajšati eh, možnost za imetnike vizumov, da lahko potujejo v vse države Evropske unije. Nekatere države namreč ne morajo izdajati eh, naprimer dovoljen za prebivanje v obdobju ali pa ne izvajajo zakonodaje, eh, šengenske zakonodaje na primeren način. Mačarska je harmonizirala oziroma prevzela vso to zakonodajo na ustrezen način in zato je bila bolj učinkovita pri izdajanju teh dovoljen. Potrebno pa je poudariti, kar zadeva državljane tretjih držav okrog držav Evropske unije, potrebno je zagotoviti, eh, kakšne so možnosti za njihovo obivanje na ozemlju Evropske unije. V ta namen pa potrebujemo pravo oziroma zakonodajo na ravni Evropske unije in na nacionalnih ravneh za to, da to ukrepi naš, naš namen oziroma naše cilje. Eh, Veliko dobrega je v tem poročilu, vendar pa 35. odstavka ne podpiram. Tu se govori o konsolidirani davčni eh, osnovi. Eh, moramo čim bolj poenostavljati postopke in biti bolj učinkoviti. In, eh, Eh, tu je eh, to, kar, je, eh, se, kar imamo zapisano sedaj, pravzaprav ne moremo imeti za, poenos, za poenostavitev. In država, kot je moja, to je Irska, ki, iz, ki izvaža veliko teh proizvodov, bi na nek način bila penalizirana. Zato se zdi nekoliko čudno, da imamo znotraj Evropske unije prosti pretok blaga, če pa uporabljamo naprimer CCTB, pa penalizirano realiziramo izvozne države. Eh, in eh, ne na zadnje menim, da bi to vplivalo, slabo vplivalo na eh, evropsko sposobnost zagotavljanja tudi tujih naložb. In če se sklicujemo naprimer na zapletene formule, ki jih je možno izračunati samo za nazaj, bi kvarno vplivalo na našo možnost spodbujanja tujih naložb. In še na zadnje poročilo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 in podpiram to, kar je eh, zapisala izvajanje skupnostne zakonodaje znotraj skupnosti eh, v smislu notranjega trga, ki je izjemno pomemben, zlasti v upoštevanju eh, krize. In, uh, Potrebujemo namreč za delovanje tega trga ustanove, ki lahko sodelujejo na evropski nacionalni eh, ravni, eh, kar pomeni učinkovito komuniciranje med oblasti pri prevzemanju in harmonizaciji vseh postopkov. Vse to pre, so dobre novice, vključno tudi za hitrim prenosom in prevzemanjem eh, skupnostnih eh, direktiv. Dobro sporazumevanje, komunikacija, eh, tudi glede pravic, državljanov, več preglednosti in več zagotovil. Hvala lepa. Gospod Ospatskič. Prvo presidente. Oh, no, no. Ospatskič. Gospod Ospatskič je prvi. Vi pa ste potem na vrsti. Hvala lepa. Uh, Gospa predsedujoča. Eh, gospa poročevalka, podpiram to dobro pobudo, ki je lahko zelo koristna, po mojem mišljenju, za naše ljudi. Vendar pa, če eh, pravzaprav regulativa ni zelo eh, jasna, če tudi ne znamo dobro spremljati notranjega trga, ne bomo mogli pravzaprav Eh, dosegati ustrezne odgovornosti in eh, tudi nadzirati kakovosti tega, eh, kar je najti na notranjem trgu. In tu lahko vidimo, da je že prihajalo do kršitev notranjih pravil, potem je potrebno tudi ehm, da imeti dober sistem za reševanje pritožb na notranjem trgu. Hkrati pa tudi ugotavljamo, da v osmih izmed desetih primerov eh, so sodišča oziroma arbitražna eh, sodišča pravzaprav delovala neustrezno. Če tega ne bomo popravili, eh, ne bomo učinkoviti. Tänan, vabandan, et ma eelmine kord nii kiirustasin. Hvala, gospa predsedujoča. za eh, doseganje stabilnega in inovativnega okolja eh, je potrebno zagotoviti ustrezno delovanje notranjega trga. V ta namen pa je potrebno imeti na voljo zakonodajo, ki jo bodo izvajale vse države članice. In sprejetje zakonodaje bi prav gotovo bilo olajšano, pa tudi nadzor bi bil lahko bolj učinkovit, če bi nacionalni parlamenti tudi že v to bili vključeni eh, čim bolj zgodaj v tem postopku. To je dobro odraženo v tem poročilu, zato ga stotno podpiram. In gospa Rojtova. Na koncu še gospa Rojtova, prosim. Pani predsedkinje, parlament podle očekavanj schvali. Gospa predsedujoča, Vsa tri eh, poročila so bila sprejeta, eh, vendar pa v tem eh, poročilu Fantun und Hoštajn je tu govora tudi o preizkusu notenega trga in nekateri so rekli, da bi to ogrozilo socialne in okoljske standarde. Vsi vemo, da, da ti standardi pomenijo tudi plačilo določenih stroškov. To se ne. In to zadeva vso Evropo in eh, razumem, zakaj ima pravzaprav eh, poročevale s tem eh, probleme. Hvala lepa, prekinjamo sedaj zasedanje do treh popovdne. Hvala.